o tem, da bi mu omogočili brezvizumsko potovanje. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Diaz de Mera, tri minute, izvolite. Gospod predsednik, gospod komisar, kot nekateri veste, sem bil poročevalec za uredbo o vizumski politiki Evropske unije. Prav tako sem bil poročevalec za mehanizem o prekinitvi, ki izvira iz referenčne uredbe. In sem se večkrat oglasil glede tega, koga vključiti na negativni seznam, ko je šlo za Kolumbijo, Gruzijo in tako naprej. Vse te države imajo nekaj skupnega so suverene države. Prvi stavek prvega člena točke 1 uredbe 539 se začne takole. Državljani tretjih držav in tako naprej. V današnji razpravi pa se ne pogovarjamo o nobeni državi. Za nas je Kosovo del Srbije, tako kot Vojvodina in je del njenega ozemlja. Ne moremo omogočati instrumentov, ki spodbujajo razgradnjo suverene države, kot je Srbija. Naše stališče španske ljudske stranke je povsem jasno. V Evropski uniji imamo 28 držav članic, uredba velja za 28 držav članic, ne pa za 23. Kako bi lahko delno izvajali to uredbo? Potem bi imeli instrument, ki bi bil zelo vprašljive uh, legitimnosti. In takšne uredbe ne bi mogli izvajati v Španiji, v Grčiji, v Cipru, na Slovaškem. Tako da menim, da bi to pomenilo veliko težavo in menim, da bi teh pet držav eh, tožilo eh, zaradi takšne uredbe. Nobena te držav ne bi omogočila vizonske liberalizacije za neko provinco iz Srbije. Torej, vizonska liberalizacija velja le za svojene države. To, kar pravim, je pravno gledano neizpodbitno. In to je tudi skladno s členom uh, oziroma z uredbo 539. Toliko. Hvala. Imamo dva modra kartona za vas, gospod Dias de Mera. Ali jo spremete od kolegice Fajon in od kolegice Veržja? Jo spremete? Najprej gospa Veržja in potem gospa Fajon. Izvolite. Izvolite. Gospod Diaz de Mera, dobro vas poznava, pogosto sodelujeva in vem, da ste odličen pravnik. Pet držav, ki ste navedli, so bili za brezvizumski režim. In kaj vi menite uh, o tem, da, da je OZN uh, priznal suverenost Kosova in kaj pravite tudi o pravici do samoodločbe narodov? Hvala lepa, gospa Veržja. Tudi sam imam najboljše mnenje o vas in vašem delu, vendar niste dobro obveščeni. Pet držav članic ni dalo soglasja z, k, čemu, k, k, čem, k čemu ne more dati soglasja, ne more dati delno soglasja, ko gre za provinco neke suverene države. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fajon, izvolite. Uh, Augustin, tudi jaz zelo dobro sodelujem z vami. Vem, da ste dober pravnik. Imam vprašanje za vas. In sicer Podobno imela sem stike z vsemi predstavniki petih držav, ki ne priznavajo Kosova. Moj, moj kolega sem prav, gre za priznavanje potovanja dokumentov in ne državljanstva in zato so se pripravljeni strinjati glede vizumske liberalizacije glede Kosova in morda lahko odgovorite na to, ali veste, da leta 2009 smo se strinjali glede Eh, vizumskega, brezvizumskega potovanja za Tajvan, čeprav EU Tajvana ni priznala kot države. Señora. Gospa Fajon. Tudi sam priznavam vaše delo in zelo cenim sodelovanje z vami moj odgovor je podoben uh, temu, kar sem dejal gospe Vržja. Eno je sprejemanje potovalnega dokumenta in drugo je, kako lahko damo potovalni dokument eh, nekomu, kar ni suverena država. Ponavljam, pravno gledano ne glede na to, da so številne države priznale Kosovo, je vendar tako, da vredba velja za Evropsko unijo, za 28 držav članic, ne pa za 23 držav članic. In zato, pravno gledano, te vredbe ne bi mogli izvajati. Prišlo bo do tož petih držav članic, ki ne bodo mogle izvajati te uredbe, ker ne priznavajo uh, Kosova za samostojno državo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Mamikinsu za minuto 30. Izvolite. Hvala lepa. Uh, Kosovo je bil izključen iz um, osvoboditve viz, medtem ko so to, ta privilegij prejele vse druge zahodno-balkanske države lahko um, imamo uh, različna mnenja o zgodovini Kosova, to da ta država ne sme biti talka uh, zaradi naših političnih razhajanj. Kosova bolj kot druge države eh, potrebuje eh, vizumsko osvoboditev in sicer že v začetka solunskega eh, postopka. Vse, eh, torej Kosova mora izpolnjevati pogoje. Eh, tukaj gre za 95 eh, Eh, pogojev in Kosovo izpolnjuje te pogoje. Torej, EU eh, spodbuja načelo odprtosti sa Kosovem. Zakaj ne izpolnjujemo naših obljub? 84 odstotkov eh, prebivalcev Kosova podpira pristop k Evropski uniji in mislim, da bi morali Kosovo razumeti kot prihodna država članica in To je izredno, to je najbolj proevropska eh, država na Zahodnem eh, Balkanu in tega ne smemo prezreti. In eh, ne bi smeli biti več tako nepošteni in krivični do Kosova. Za marsikaj se moramo prositi odpuščanja Kosovo čestitam eh, gospe fajon eh, za to pomembno delo in hvala lepa. Paldis, grazie mille, caro collega. Hvala lepa in sedaj dajem besedo gospe Tomašič za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Liberalizacija vizumskega režima je jasno sporočilo državljanom tete države, da jih Unija vidi kot tesnega partnerja. Če govorimo o evropski perspektivi, Kosova, hkrati pa zahtevamo vizume za vstop v EU, je licemerno, zlasti, če za to obstajajo politični motivi. Govorimo o kriterijih, ki jih treba izpolniti. Če so kriteriji tako pomembni in ti res morajo biti, potem kot je ta država izpolnite kriterije, ne bi smeli več imeti uver. Ko gre za Kosovo, se znova govori o mednarodnem položaju te države obstajajo države članice, ki še niso priznali Kosova. Če vam je to všeč ali ne, Kosovo je država in moramo jim pomagati, da postanejo stabilni, da, da bo to partnerska in prijateljska država, ne pa da jo eh, sabotiramo zaradi sebičnosti in politikanstva. Hvala lepa. Eh, ali sprejmete modri karton, eh, kolega Rubiga? Sprejmete? Gospod Rubiš. Oziroma, kolegica Tomašič, ali sprejmete vprašanje modrega kartona kolega Rubika? Izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je pomembno zagotoviti to, da se izpolnjujejo merila za osvoboditev eh, vizuma. In to se je sedaj tudi zgodilo. In kaj to pomeni v odnosu do dovoljenja za bivanje? Mislim, da je treba med tema dvema zadevama ločevati. In vizum je pomemben instrument za približevanje Kosova k Evropski uniji. Izvolite. Kolega, ovo, o... Kolega, mislim, da gre tu za politikantstvo. V več državah je bilo še več kriminala, pa smo jim pustili, da pridejo v EU. Smo odpravili vi, vizume za njih. In temu lahko rečem le, da je to čisto politikantstvo. Hvala, grazie mille, kolega. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospod Selimovič za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. To je ena stvar, ki je ne razumemo v tej razpravi. Eh, pogosto kritiziramo države, ker ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ker eh, govorijo nekaj in delajo nekaj drugega. Ampak eh, v primeru Kosova smo mi tisti, ki se vedemo kot preomenjene države. In sploh ne razumem, kako je to možno. Postavili smo nejasna merila, ki jih mora Kosovo izpolniti. In uh, ta merila so veljala za vse države, tudi za tiste države, ki ne izpolnjujejo, um, ki ne priznavajo Kosova. Torej, ta jasno določena merila Kosovo izpolnjuje. In kaj smo mi naredili potem? Nič. Pravzaprav to spodkopuje našo verodostojnost. Lahko bi si izmislili kakršen koli pogoj za Kosovo, oni ga izpolnijo, potem si izmislimo nekaj drugega, oni to izpolnijo in sedaj smo mi na vrsti, da izpolnimo svoj del. Pozivam svet naj konča ta cirkus in naj omogoči vizumsko liberalizacijo za Kosovo, kajti to načenja verodostojnost Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bild za eno minuto. Izvolite coudre une blessure ouverte. dans son appel à la levée des visas pour v zahtevi za odpravo vizumov za Kosovo, gospa poročevalka, eh, ni eh, torej bila, ni, ni tega temeljila na vsebini, kajti Kosovo se igra z ognjem. Kaj naj rečemo o stotstotnih carinah za srpski uvoz? kaj naj rečemo o tem, da, je, da so kosovske varnostne sile postale vojska? Prav tako uh, moramo razmišljati o srbski uh, manjšini, prav tako se ne držijo pogojev glede uh, srbskih občin. T ta sporazum je zgolj mrtva črka na papirju. Kosovo se vedno bolj oddaljuje od evropske perspektive in nikoli ni nehal biti propadla država sredi našega kontinenta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mandel za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Izrekam se za vizumsko liberalizacijo za Kosovo, govorim v imenu večine tega parlamenta, kajti že smo podprli vizumsko liberalizacijo in sedaj eh, je svet tisti, ki mora izpolniti obljubo Evropske unije, kajti Kosovo je eh, izpolnilo eh, merila. Vsi vemo, da je šest, da imamo Eh, vemo, da eh, ti ljudje nimajo možnosti svobodnega potovanja po Evropi in kosovčani si zaslužijo to pravico. Seveda se moramo vsi boriti proti eh, korupciji in pa za vladavino prava tem državam, moramo pomagati, da se bodo proti temu borile. Treba je ustvariti priložnosti za delo in izobraževanje doma, ne pa da bodo morali iskati delo drugot v Evropi ali pa da se naselijo drugot v Evropski uniji. Gre za to, da bodo ljudje lahko eh, potovali eh, k svojim družinskim članom brez viskati, to je povezano s čakalnimi dobami in za denarjem. In eh, Evropski parlament stoji za prebivalci Kosova, ki si zasluži um, ehm, oprostite obveznosti uh, vizuma. Hvala lepa, gospod Mandel. Sedaj pa je na vrsti gospod Picola. Minuta 30, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vizijska liberalizacija za Kosovo je nekaj, kar je lupestalno že leta 2012, štiri leta kasneje, kot za druge države v regiji. Kosovo je izpolnilo 95 kriterijev do leta 2016. Izpolnili pa so še dva dodatna kriterija glede spoštovanja pravne države. Ratificirali so sporazum glede meje s Črnogorjem to pretočno enim letom vendar nič se ni spremenilo. In kosovski državljani se uh, počutijo še naprej uh, frustrirani, imajo najmlajšo populacijo v Evropi in zato ne, ne smejo presenetiti, da so uvedli carine za izdelke iz Srbije in Bosne in Hercegovine. To seveda ni dobra odločitev, vendar jih je treba razumeti v kontekstu uh, nezadovoljstva s to situacijo. Evropska unija mora biti dosledna in se mora držati pravil, ki sama postavlja. Tega vprašanja smemo več politizirati in povezovati z drugimi pogajalskimi procesi. Državljani Kosova morajo končno postati enakopravni z vsemi ostalimi državljani Zahodnega Balkana, ko vstopajo v Evropsko unijo. To si vsekakor zaslužijo. Hvala. Hvala. Grazie mille. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Colombier, eh, za eno minuto, izvolite. Gospod eh, predsednik, pet evropskih držav eh, upravičeno ne priznava Kosova kot država. Neodvisnost Kosova je posledice bombardiranja Srbov pred 20 leti vizumske oprostitve bi eh, bile nekaj, eh, eh, kar bi predstavljalo nek korak proti Evropski uniji, kar mi zavračamo. Eh, govorili ste o kriterijih. Eh, kosovska vlada ne spoštuje človekovih pravic. Mi ne potrebujemo eh, v Evropski uniji mafijske islamizirane države, naj citiram, ki izvaja agresijo do drugih, ima diskriminacijo pri zaposlovanju, Eh, zastrašuje Srbe na Kosovo, ki ne morejo izvajati svoje eh, krščanske vere. Torej, želim povedati, da to poročilo ne gre v pravi smeri eh, in treba je poskrbeti najprej za spravo z nekdanjimi jugoslovanskimi narodi, ki so naši prijatelji. Hvala lepa. Prosim, da eh, upoštevate časovne omejitve, kajti veliko vas je na seznamu za KHDI. Kolegica Ward, za minuto 30, izvolite. Skrajni čas je, da Evropska unija eh, in predvsem eh, države članice Evropske unije izpolnijo svojo obljubo, da bodo kosovčani lahko brez vize potovali v Evropsko unijo. Kosovo je mlada država ki eh, si je izredno prizadevala po najhujšem etničnem nasilju, zato da bi bila skladna za merile Evropske unije in da bi dosegla vizumsko liberalizacijo. In eh, pravila igre niso bila enaka za vse, kajti Ukrajinci eh, so to dosegli hitro, ker, to, ker to služilo našim političnim namenom. Tega ne obžalujem, ampak mislim, da je to nepošteno do Kosovčanov potrebujemo stike z eh, kosovsko civilno družbo, z eh, podjetniki, z mladimi. Eh, jaz sem v teh stikih in ti ljudje si želijo biti del evropskega projekta. Z blokado postopka vizumske liberalizacije pošiljamo napačne signale. Številni mladi so razočarani in počutijo se izdane sa strani Evropske unije. Upajo, da bodo kdaj del tega mirovnega procesa in mi želimo, da bodo del tega procesa. Kam se bodo obrnili? Eh, zgrožena sem nad jezikom, ki smo ga danes slišali se strani nekaterih. Sama sem britanska poslanka in jaz imam kosovsko volivno okrožje v Manchesteru in imenuje se, v, v Manchesteru imamo uh, mi park miru uh, in to so kosovčani, ki so del naše družbe in eh, če eh, izdate njih, izdate vse kozovčane in to je sramota. Hvala lepa. Gospa Ward, eh, vprašanje modrega kartona kolega Sočnjesa, sprejmete? nočem eh, razpravljati eh, z rasistom v tej dvorani. Torej, zavračam njegovo vprašanje. Postavkovno vprašanje, gospod Sorčnec? Hvala. Želim, da preučite ali je dovoljeno, da nekdo eh, tako nagovarja eh, druge eh, poslance v parlamentu, kajti slišali smo, da sem rasist. To si bom pribeležil in um, posredovali vam bomo odgovor. Sedaj pa postopek HDI. gospa šuica je edina ki želi besedo izvolite koji su rekli da je krajnje vrijeme da Strinjam se s tistimi ki pravijo da je skrajni čas za vizumsko liberalizacijo za Kosovo. Žal mi je, da nekateri eh, poslanci tu imenujejo eh, Kosovo pokrajina, čeprav je to priznana država zaradi nacionalnih razlogov zavračajo to zamisel. Dejstvo je, da so kosovski državljani in njihove oblasti opravili e, pravzaprav izvedle vse zahteve, določile so mejo, delali so na e, boju proti korupciji in žal mi je, da današnje zasedanje, vsaj iz mojega e, stališča, predstavlja nek pritisk na uh, nekatere države. Uh, Mislim, da je zelo pomembno, da ta mlada država vizumsko liberalizacijo, oni želijo eh, potovati tako kot eh, drugi državljani na jugovzhodu Evrope. Eh, komisija to potrjuje, parlament tudi in treba je dodatno pritiskati na svet za to, da bi državljani Kosova lahko potovali neovirano. Hvala lepa. Torej, v postopku KHDI uh, um, modri karton ni dovoljen. Sedaj pa vračam besedo komisarju Avramopolosu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Spoštovane kolegice in kolegi, eh, rad bi se vam zahvalil za to zelo zanimivo razpravo. Zelo sem vesel, da Evropski parlament priznava pomen eh, napredka na tem dosjeju. Kot sem dejal prej, tukaj ne gre samo za to, da bi bili pravični do Kosova in do njegovih oblasti in prebivalcev in da priznamo njihova prizadevanja. Tukaj gre tudi za stabilnost in varnost v tej regiji. Ne moramo prezreti širše slike za katero tukaj gre. Tukaj gre za evropsko perspektivo celotne regije. Vse moramo približati Evropski uniji in tako bomo zagotovili tesnejše sodelovanje. Človek uh, ne more uh, uh, iti predaleč, ne moremo iti predaleč s svojimi zahtevami in z odlašanjem. Uh, kajti sicer eh, bomo povzročili to, da se bodo kosovčani obrnili v drugo stran in začeli korakati v drugi smeri. Zelo obžalujem, da ni bilo moč doseči sporazuma v tem zakonodajnem obdobju. Upam, da eh, bo ta postopek zaključen v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta. Eh, hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod komisar. In sedaj eh, vračam besedo poročevalki Tani Fajon. Izvolite, Tanja, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa um, za vso podporo. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci in eh, drugim, ki menijo, da si Kosova zasluži vizumsko liberalizacijo. Zahvaljujem se tudi komisarju. In drugim, ki še vedno eh, imate dvome, povem to. Torej, za vizumsko liberalizacijo priznanje države ni pogoj. Treba je priznati samo potovalne dokumente. Eh, okrepljena radikalizacija ni povezana z omejenim eh, vizumskim potovanjem za mlade. Toda okrepljena radikalizacija je lahko rezultat izolacije Kosova in pa rastočega obupa zaradi tega, ker Evropska unija ni izpolnila svojih obljub. obljub. Naj še enkrat ponovim. Evro, eh, Kosovo je izpolnila vse zahteve, ki jih je zastavila Evropska komisija. Več zahtev kot druge države Zahodnega Balkana. Evropska komisija je to priznala. Evropski parlament je to priznal. In Če danes rečete, da Kosovo ne izpolnjuje pogojev, potem čisto preprosto lažete. Vedete se neodgovorno. Pozivam vlade eh, Evropske unije, da spoštujajo pogodbe, da sprejmejo odločitev o vizumske liberalizaciji za kvalificirano večino. Svet ne potrebuje soglasja in nehajmo se temi igricami za politične namene in ukrepajmo zdaj. Jutri bomo glasovali za to, da bi zagotovili eh, postopek eh, prvega branja Evropskega parlamenta. To ni končno glasovanje, ampak to je pomembno glasovanje, zato da bomo uperili prst v vlade eh, Evropske unije in da povemo, da je Evropski parlament pripravljen. To je tudi to je naše pomembno sporočilo. Mi želimo izpolniti naše obljube. Sedaj pa ste vi tisti, ki morate pokazati verodostojnost. Pokazati morate, da vam je pomembno, kako je za mladimi, za mlado državo, kajti ta država je predolgo izolirana. Hvala lepa za razumevanje. Hvala, Hvala lepa, eh, draga kolegica. Razprava je zaključena, jutri bo potekalo glasovanje. La relazione, l'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Manca. Sedaj pa je pred nami Eh, nova točka načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 oddelek en Evropski parlament. Poročilo Vladimir Manka. Eh, ta hip eh, poročevalca ni v dvorani, pravi služba, zato bom dal besedo Gospodu Rubiku za tri minute v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Manjka je prvi, vendar ga ni tukaj, žal. Spoštovani predsednik, gospe in gospodje, zelo vesel sem, eh, da imamo danes eh, razpravo pravo o proračunu. E, mnoge negotovosti so tukaj. Naprimer, Brexit še vedno ni rešen. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih 48 urah. Vendar mi računamo s tem, da moramo pripraviti proračun e, za kaotičen Brexit ali pa tudi za primer, da bi Britanci ostali v britanskem parlamentu. To bi bila seveda naša prva prioriteta. Zaradi tega smo s predsedcem Evropskega parlamenta imeli pogajanja, zahtevali smo varčevanje, 18 milijonov smo eh, črtali, dogovorili smo se z generalnim sekretarjem in zaradi tega je tudi pomembno, da preprečimo eh, v predvolilnem boju lažne novice, da se borimo proti temu in zaradi tega smo tudi oblikovali novo skupino, ki lahko tu aktivno ukrepa, želimo dejstva, želimo dobre utemeljitve in potrebujemo podlago za eh, iskreno eh, in transparentno poročanje. Potem statut poslancev. Eh, moramo seveda tudi ustrezno spoštovati, gre za prostovoljne pokojninske sklade. Mislim, da imamo pravico, da to, kar je zakonodaja obljubila, pa tudi resolucija, da se to tudi spoštuje. Ne morem sprejeti eh, predloga predsedstva, da pač tu stori nekaj korakov. Eh, potem pa eh, pavšala za pisarno naj ostane pavšala za poslance, je zelo pomembno, da jih ne pokopljajo dokumenti, birokracije je preveč eh, in kadri se morajo potem s tem ukvarjati. Če imamo pavšalne zneske, imamo manj birokracije. In eh, poslanec je potem odgovoren za svoje izdatke iz eh, te ovojnice. Eh, potem pa, če bi eh, Brexit bil kaotičen, to je 6,1 odstotek poslancev, bo treba pač jeseni opraviti določene spremembe. Eh, potem pa je problem tudi razkorak med eh, plačami eh, obeh spolov. Vidimo, da so plačilne podlage zelo različne, vsi zelo dobro delajo in zaradi tega imajo vsi pravico do istega plačila in tu mora biti Evropski parlament zgled. Tudi zdravstvena služba bi morala i. Uh, Eh, igrati pomembno vlogo pri eh, eh, vprašanjih nadlegovanja in tudi tisti, ki prihajajo sem na prakso, morajo, stažisti morajo imeti ustrezno plačilo. Potem pa delegacije. Eh, tu imajo pravzaprav veliko sredstev, eh, tu se morajo poslanci sami odločiti, koga bodo sabo vzeli, tolmača ali asistenta in tu lahko pač prihranimo še veliko stroškov. Hvala lepa. In sedaj naš poročevalec, eh, gospod Manka, za šest minut. Yes ďakujem vám pani predsedníčka za flexibilitu a za ústretovosť. vážené kolegyne kolegovia. hvala lepa za eh, fleksibilnost drage kolegice in kolegi. pri pripravi eh, proračuna evropskega parlamenta se moramo osredotočiti na glavne naloge se pravi na zakonodajno delo. to kar ni eh, povezano z našo nalogo mora biti izključena. E, iz proračuna. Deset let sem bil splošni poročevalec za e, vse institucije EU. E, tolmačenje pač deloma ni bilo učinkovito zaradi napak pri načrtovanju in komunikaciji. Sedaj se uporablja vsega, jo eh, tudi eh, sredstva v višini 10 milijonov evrov na leto. Danes si moramo tudi natančno gledati tudi sodelovanje med institucijami. Ne uporabljene kapacitete je treba dati na voljo drugim institucijam. Tu lahko marsikaj prihranimo, tu imamo rezerve. Kolegice in kolegi, borimo se za več rasti, za po, eh, delovnih mest, vendar včasih sami pripravljamo ovire. Mnogi eh, asistenti so še pred kratkim eh, pripravljali eh, ustna vprašanja komisiji, namesto da bi se posvečali eh, lastnim nalogam. Zaradi načina merjenja aktivnosti poslancev so to delali. In eh, za odgovore na vprašanja poslancev je komisija morala eh, eh, zaposliti 100 oseb, to je stalo 13 milijonov na leto. In dosti krat pravzaprav odgovori niso bili skladni z pomenom vprašanjem. Komisija včasih misli, da so vprašanja odvečna in da so bila zastavljena samo pro forma. Treba je zagotoviti Eh, zmanjšanje eh, števila eh, vprašanj komisiji. Tu smo prihranili 7 milijonov evrov na leto. Zahvaljujem se poslancem iz odbora za proračunu, ki so v ponedeljek sprejeli tudi, da ne bo več obrazložitev glasovanja. Na ta način bomo dodatno prihranili. E, tolmačem ne bo treba več e, e, tolmačiti govorov, ki so namenjeni samo njihovim poslušalcem v njihovih državah. Eh, na ta način eh, bomo zmanjšali tudi administrativno breme. Zmanjšali bomo tudi eh, stroške poslanskih potovanj med Bruslom, Strasburom in Luksemburgom. Uporabljali bomo videokonference. Sočamo pa se tudi z drugimi težavami, naprimer asistenti, ki delajo v dveh mandatih, in pravzaprav eh, jim zmanjka morda samo eh, nekaj tednov do pokojninskih pravic. Eh, v Evropskem parlamentu, kot tudi v drugih institucijah lahko pride do spolnega in drugačnega nadlegovanja in mi potrebujemo medijatorja, psihologa in vesel sem, da smo se glede tega dogovorili želimo olajšati tudi eh, postopek sprejemanja proračuna Evropskega parlamenta. Skoraj da nam je uspelo. Upam, da bodo v naslednjem mandatu delali eh, še naprej na tem, na ta način eh, bomo prehranili na času, denarju. Potem pa seveda se zastavlja vprašanje, eh, kako bo z Veliko Britanijo, ali bomo imeli neurejen Brexit ali urejen, ali bo Združeno kraljestvo ostalo. V vsakem primeru eh, bo eh, treba prilagoditi proračun. Treba se je boriti proti lažnim informacijam. Našim državljanom je treba razložiti, kaj je uspeh parlamenta treba se je približati eh, državljanom in zaradi tega imamo tudi mobilno instalacijo parlamentarjum. Ta instalacija bo Eh, predstavljena v različnih regijah in tu bomo postavili, eh, dali podarek na konkretne rezultate. Zahvaljujem se poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin, mi smo našli najboljše rešitve, zahvaljujem se tudi svojim sodelavcem in svetovalcem zaradi Eh, bližnjih volitev smo imeli malo časa, delali smo po noči in tudi čez uh, vikend. Eh, vsi so delali uh, na lastno pobudo. Uh, zahvaljujem se torej vsem. To so odlični ljudje, ki bodo našli svojo pot v življenju. Po 15 letih gostih v parlamentu, predstavljam svoje zadnje poročilo in zadnjič govorim na plenarnem zasedanju. Vesel sem, da sem lahko pomagal z vami graditi boljšo Evropo. Hvala lepa. Hvala lepa, želimo vam eh, veliko uspeha naprej. Sedaj pa gospa Gardija Zabal Rubjal. Hvala lepa, gospa predsednica. Čestitala bi gospodu Manku za to, da je pravočasno pripravil ta načrt in hvala tudi za njegovih 15 let v tem parlamentu. Ob koncu tega zakonodajnega sklica moramo narediti nekakšen povzetek tega zakonodajnega sklica. V petih letih smo bili previdni, pač eh, prilagajali smo se inflaciji in novim okoliščinam, morali smo povečati varnost v naših poslopih, morali smo se boriti proti dezinformacijam in morali smo se pripraviti na novo realnost Evrope 27. In prav tako smo želeli učinkovito uporabljati uh, sredstva v administraciji in pač mi smo zakonodajni, zakonodajno telo in mi moramo dati zgled. Sveda to ima svojo ceno. Leta 2013 smo spostavili kampanjo, v kateri smo zahteli od tega parlamenta naj plača stažistom ustrezno dostojno plačo in moramo biti zgled v boju proti spolnim zlorabam. Tu imamo še veliko dela pred sabo. Ne, po zaslugi uh, gibanja mi tu v našem parlamentu s, imamo sedaj uh, seznam uh, instrumentov za boj za enakopravnost. Če želimo dati zgled, potem ne smemo dopustiti, da moramo v tem parlamentu izbirati med pravico do glasovanja in pravico do porodniškega dopusta. Zato zahtevamo, da bi vzpostavili sistem, ki omogoča glasovanje nadaljavo. Tako da bo tudi ta parlament končno pristal v 21. stoletju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kuzmijok, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi spregovoril v imenu EKR. Torej tu gre seveda tudi za upoštevanje večletnega finančnega okvira. Eh, in zaradi tega me tudi skrbi, da se bodo upravni administrativni izdatki povišali za 4,3 odstotka v primerjavi eh, z letom 2019. Eh, neprepričljivo. je tudi prizadevanje za povečanje diplomatskih aktivnosti v Indoneziji in podobno. Veseli me, da ste v odboru eh, za proračun glasovali tudi o enem sedežu Evropskega parlamenta, tu bi lahko prihranili 140 milijonov letno. Treba je seveda tudi upoštevati socialne pravice akreditiranih asistentov. To vključuje seveda tudi do stop do pokojnin po dveh mandatih. Tudi prostovoljni pokojninski sklad je treba preveriti eh, tudi eh, z vidika novosti, ki eh, jih je uvedlo predsedstvo. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Jatenmaki. Spoštovana gospa predsednica, mi bi morali biti zgled. Ko zahtevamo, da drugi varčujejo, moramo varčevati tudi mi. Žal, sedaj ni tako nivo proračuna je previsok, eh, čeprav imamo prihranke. Potrebujemo preglednost, eh, varčevati moramo. In potem pa še eno pomembno vprašanje. Eh, politika upravljanja stavbami se ne sme financirati iz drugih razdelkov. Sedaj je tako, da so druge razdelke eh, predvideli prevelike in od tam se pač jemlje denar za stavbe. Če potrebujemo denar za eh, stavbe, potem mora biti to posebno normalen postopek. Potem pa še eno vprašanje. Eh, kadrovski stroški ti stroški znašajo skoraj da šest odstotkov. To je seveda tudi povezano z indeksiranjem, vendar šest odstotkov je zelo veliko. Vendar očitno so tu predvidena tudi nova delovna mesta. Vendar odločitve o teh delovnih mest niso bile sprejete. Eh, transparentno. Na koncu bi se rada zahvalila poročevalcu gospodu Manki. Bilo je res prijetno sodelovati z njim in tudi z drugimi poročevalci. Rada bi tudi povedala, da je to verjetno tudi zame moj zadnji prispevek, zadnji govor, kajti na naslednjih eh, volitvah ne bom več eh, sodelovala. Torej, varčevanje, preglednost, Eh, kajti sicer eh, bo naša prihodnost težavna. Hvala lepa. In hvala lepa in tudi mi vam želimo vse dobro za prihodnost. In sedaj za minuto in pol gospa Trupel. Um, dober večer gospa predsednica kolegice in kolegi eh, rada bi začela pri eh, kolegi Jettenmeki oziroma tu nadaljevala tudi za nas sta preglednost eh, in pripravljenost do varčevanja pomembna ko gre za proračun parlamenta. Seveda pa potrebujemo tudi eh, proračun, s katerim lahko dela parlament. Zato potrebujemo ustrezne vire, zato da bomo lahko dobro delali. Parlament je poskušal eh, vedno upraviti spoštovati dejstvo, da dobi samo dva odstotka, eh, zato da lahko reče, da eh, večino denarja hoče porabiti za državljane in ne za lastne interese. Načeloma je to misel pravilna, hkrati pa moramo biti seveda tudi v stanju, da primirno delamo in mi potrebujemo neko interno ravnovesje med interesi politične skupine in poslanci, eh, ter administracijo. Če je preveč napetosti v tem sistemu, je hudo in tu moramo najti dobro ravnovesje. Menim pa tudi eh, ob vseh eh, ambicijah tega parlamenta, da pri prevajalskih službah eh, lahko prihranimo. To ni eh, naperjeno zopr prevajalce in tolmače, vendar če določenih jezikov ne potrebujemo, lahko to prijavimo in prihranimo nekaj denarja. Potem pa tudi potovanja. Delegaciji, tu bi se morali osredotočiti na določene kolege. Eh, eh, Poleti v poslovnem razredu tudi niso potrebni na kratkih progah, eh, torej tu bi lahko eh, veliko prihranili za in eh, zato bi lahko s tem denarjem eh, izboljšali svoje delo. Hvala lepa, gospoda Vigasa ni tukaj, sedaj gospod Vali za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Demokracija ima stroške, vendar prihaja tudi do eh, pretirane porabe denarja. Včasih eh, se skladi povečujejo in eh, politične stranke so eh, povečali proračun za 63 milijonov evrov v celotnem zakonodajnem sklicu, pa gre za več kot 300 milijonov evrov, ki so bili namenjeni strankam. In Sedaj se je proračun povečal iz 1 milijarde v 2014 na več kot 2 milijardi v letu 2018. In težko rečemo državljanom, da vrčujemo, če pa smo vsem tem času porabili več denarja. Eh, prihodnje leto, če bo Brexit izveden, bomo imeli 50 poslancev več, pa bomo vseeno porabili več. In mislim, na ta način ni prihodnosti za ta parlament. Hvala. Mr. Ellison gospod eriksson izvolite dve minuti hvala lepa gospa predsedujoča danes govorimo o porabi in o prihodkih za uh, proračunsko leto dvajset dvajset eh, parlament ima štiri odstotke večji proračun Tu gre za ogromen znesek pravzaprav in s tem bomo še naprej indoktrinirali drobske državljane, ko govorite o evropskih vrednotah in politikah. Potem imamo različne izpostave v državah članicah in to so, eh, so dragi, dragi stroški, draga poslopja, s čimer se zgolj pere možgane državljanom govorimo o grožnjah. Prihod migrantov iz muslimanskih držav ima grozljive posledice. In to ni, njih način življenja ni uh, uh, skladen z našimi. In moramo tudi o tem razmišljati v našem proračunu, pač o boju proti temu. In moramo prišaniti nekaj pri porabi parlamenta plač poslancev nismo zmanjšali za 15 odstotkov, Naša, naše plače se ne zmanjšujejo in prihaja do glufij. Kaj pa pokojnine za poslance? To bo stalo na stotine milijonov evrov. Parlament dobro skrbi za se in zato mora zaposlati dodatne, dodatno osebje. In to osebje bo potem potovalo v Afriko in Azijo, to je norost. Gospa predsednica, soočamo se s, z volitvami in državljani v Evropi morajo kaznovati razkrito. Čas je za spremembe, čas je za veliko čiščenje. Gospod eh, Fernandež, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. hvala vsem, hvala zlasti poročevalcu za to zelo pomembno delo. Pripravil je proračun za Evropski parlament, to ni nikoli preprosto. Zlasti pa ne v letu pred volitvami, kaj te predloge sprememb se uh, predlaga uh, in nekateri so tudi nedopustni. Še enkrat čestitke vladi Mirjo Maki in vsem pročevalcem v senci ki so sodelovali v tem projektu. ELS je vedno zagovarjal strogost in transparentnost, hkrati pa potrebujemo strezno financiranje za to, da dosežemo svoje cilje glede zakonodajne odličnosti. Slaba zakonodaja pomeni ogromne stroške za državljane EU. Mislim, da smo pravili zelo pomembno delo v tem parlamentu. in na voljo imamo odlično osebje in veseli smo, da imamo te službe na voljo, te, to osebe, da imamo na voljo. Skušamo seveda zmanjšati naše stroške, koliko je to mogoče, vendar tu ne smemo se Eh, ravnati tako, da bi šli v nasprotju z našimi načeli, recimo, ko gre za načelo multijezičnosti. Vsi moramo govoriti svoj jezik, potrebujemo prevode, seveda lahko kje kaj prihranimo. Vendar s tem prihranki ne smemo spodkopavati načela multijezičnosti. In to, da imamo Evropsko hišo zgodovine, da imamo razstave, v državah članicah. To je strošek, vendar pa je to tudi način, da ljudem povemo, kaj počnemo, da povemo, kakšne zgodovine Evropske unije, kakšne so naše vrednote. Pač moramo imeti pravo ravnovesje med vrčevanjem, transparentnostjo in tem, kar potrebujemo. Moramo pač doseči svoje eh, cilje glede zakonodajne neodličnosti. Hvala, da je minuti gospod Howard. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala Vladimirju Manki za njegovo delo na tem dosjeju, pa tudi hvala za to, ker si res eh, odličen kolega v odboru za proračun. Rad bi izpostavil odstavek 31, ki obravnava kreditirane parlamentarne asistente, ki so le ki jim le nekaj mesecev manjka, da bi dosegli deset let zaradi eh, volilnih ciklov. Upam, da bomo to lahko odpravili in da bodo imeli pravico do pokojnin. Da bo, upam, da bo to urejeno v prihodnosti. Stažisti ne bi smeli brezplačno in veseli me, da smo se tudi tega lotili. In vsakdo bi moral biti um, bi moralo delati tako, da ne bi izpostavljen spolnim zlorabam in veselim, da smo tudi tu dosegli napredek. Eurofobi pravijo, da parlament zapravlja veliko, vendar je posem primer, pr, primerljiv z drugimi parlamenti. Tud, Evropa je velik kontinent, ima 500 milijonov državljanov in demokracija ima svojo vrednost. In če to ni vredno 4 evre na državljana na leto, potem smo res v težavah. In moramo se torej boriti. Lahko bi dosegli dodaten uh, napredek, lahko bi odpravili drugi sedež in če si Makron reželi reform, potem bi nam tu sveda lahko pomagal. Vendar mi kot parlament potrebujemo prioritete in nekaj absolutno jasno in to, da večjezični parlament bo nadaljeval s svojim delom. In prioriteta parlamenta mora biti to, da se poslanke in poslanci lahko pogovarjajo z vsemi v tej uniji. Zato sem proti temu, da bi odpravili prevajanje iz katerega koli eh, segmenta dela tega parlamenta. Kajti to je zelo pomembno. Ne smemo gledati najprej na finance, ne pa na dejansko delovanje parlamenta.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

Ampak želel bi dodati samo eno točko, potem, ko bi se zahvalil gospodu Manki za njegovo poročilo. Iz prve roke vem, kako zelo težko je doseči kompromis med birojem, odborom za proračun, političnimi skupinami in tako naprej. Odlično opravljeno delo, gospod Manka. Hvala lepa. E, ostaja samo eno vprašanje. Sicer več del in več delovnih mest za politične skupine. Točno to se je dogajalo, ko sem bil sam poročevalc. E, želeli smo 76 več političnih delovnih mest za skupine v, v zelo eh, dobro zakamuflirane manevro so eh, dosegli svoje. In točno to je tisto, kar spodbuja vse vrste breksitirjev, urbanistov, rumenih jopičev in drugih frustrirancev. Torej, kolegice in kolegi, poskušajmo nekoliko zmanjšati apetite vodi strank. Sicer nam ne bo uspelo doseči eh, standardov, ki bi jih morali doseči kot evropski poslanci. In zgodovina nas otegne opisati kot eh, poslance, ki so slabo delali. Hvala lepa, dve minuti, gospod Arnold. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, ta Eh, razprava me v bistvu ne bi smela zanimati zaradi brexita, ampak nažal je. Na ta ali drug način bo Združeno kraljestvo še vedno prispevalo k proračunu Evropske unije in sicer več kot 2 milijardi evrov. Od eh, stavek 25 zahteva konec potovanja med Bruslom in Štrasburg. To je tako kot eh, Groundhog Day ta eh, parlament še vedno potuje vsak eh, mesec, eh, leto za letom, vsi odbori se tudi preselijo in potrebno je, da je mesto odloč, odločanja tam, kjer sedijo poslanci, ampak temu ni tako.